situacija še slabša. Kaj bomo dejali Mačarom, ki ne spadajo v to dvotretinsko večino? Tudi po naslednjih volitvah ne bo več možnosti, da bi te zakone spremenili. Zelo me moti, da ničesar ne počnemo in da zgolj sedimo križem rok. Hvala lepa. V imenu skupine GUE, gospod Tavarež, za dve minuti.